noben nov uh, program. Kaj se tiče decentraliziranih agencij, pa moramo tukaj upoštevati odločitev komisije iz julija leta 2013. For, uh, eh, DG environment eh, and climate. V imenu generalnega direktorata za podnebje in okolje. Lahko se samo strinjamo s tem, kar so povedali poslanci. Osredotočiti se je treba na rezultate in osredotočiti se je treba tudi na rast in pa zaposlovanje. To ne sme biti v protislovju. Skušali se bomo uskladiti z vsemi eh, direktorati v komisiji, zato da tukaj ne bo prihajalo do protislovi. Kar se tiče ostalega, smo pripričani, da bo v letu 2016 situacija Eh, v zvezi z eh, odobritvami za plačila boljša, kajti prisiljeni smo bili odložiti izvajanje določenih projektov. No, eh, sedaj bomo tudi začeli z umestnim pregledom projektov. Dovolj projektov je že bilo zagnanih, mm, zato da, bomo, da jih bomo lahko ocenili v tem umestnem pregledu. Najlepša hvala komisija. Zelo lepo je bilo slišati, da ne bomo imeli nikakršnih težav v smislu plačil. Ampak kasneje bom gotovo tudi slišal, da teh težav ne bo samo zato, ker predstavljamo izvajanje določenih programov. To ni posem isto, ne? Upam, da bomo uspeli ohraniti to časovnico glede programov, prav tako pa upam, da nam bo lahko uh, uspelo še povišati, ukrepiti ta sredstva za plačila. Proračun lahko zaključimo na dva različna načina. Predložitev ali pa več sredstev. Mi želimo ukrepiti sredstva, ne pa predlagati plačil. Smo pa prisluhnili, kakšen je rezultat, temu, kakšen je rezultat in v končni fazi bo rezultat ta, da bomo plačila odložili, predložili in to, kot veste, ni prioriteta parlamenta, kot veste. Dobro, najlepša hvala. Aha, še nekaj v zvezi s časovnico. Rok za oddajo predlogov spremembi 26. maj. Na NVO bomo o tem glasovali 16. in 17. junija. 22. in 23. junija pa bodo o tem glasovali na odboru za proračun. Dobro, zdaj pa gremo naprej. Naslednja točka. Nadaljna obravnava Evropske državljanske pobude pravica do vode. Pripravljen je bil snutek eh, poročila. Naša kolegica Lin Bojlen je odgovorna za pripravo tega poročila. Damo besedo kar tako gospod Bojlan, ki bo razložila, kakšna je vsebina tega poročila. Ja, hvala. Predsedujoči bom poskušala biti kar se da kratka, zato ker me zares zanima, kakšno je mnenje poročevalcev senci in pa ostalih kolegov glede osnotka poročila. Kot veste, je voda človeška pravica, ta inicijativa pravica do vode je bila prva evropska državljanska pobuda, ki je uspela po Lizbonski pogodbi. Maja 2012 smo brez težav presegli prak eh, en milijon, podpli, en milijon podpisov, skoraj za dvakrat smo ga presegli 1,9 milijona podpisov smo dobili. To jasno kaže, da je vprašanje dobov, dobave in pa upravljanje vode ključno za naše državljane po celi Evropski uniji. Uh, Mehanizem državljanske pobude je tudi nekaj, kar je komisija omenila, da bo omogočilo edinstven način participatorne demokracije v Evropski uniji. To naj bi bila platforma, eh, kjer državljani lahko stopijo v neposreden stik z evropskim postopkom sprejemanja odločitev. Ampak kljub temu obstaja prepričanje, da teh ambicij nismo dosegli. Ta inicijativa, namen te inicijative je, da um, komisijo pozovemo, da pravico v, do vode vključi v neke vrste um, nabor splošnih pravic, da zagotovimo, da ne bo prišlo do liberalizacije um, dostopa do vode. Pozitivno in zelo pomembno je, da je komisija potrdila, da bo umaknila storitve v zvezi z vodo in sanitarne storitve iz direktive o vodi. To je zelo pomemben rezultat. Še en rezultat pa je bil, da, so, da, so, da smo dvignili raven ozaveščenja v zvezi s vprašanjem liberalizacije storitev v zvezi z vodo. Um, Vzpostavljena je bila torej platforma za razpravo v zvezi s učinki, ki bi jih liberalizacija storitev za vodo lahko imela za naše državljane. Kljub vsemu pa je bil odziv nekakor je razočaralo tiste, ki so pripravili pobudo in tiste, ki so, jih, eh, tiste, ki so jo pobudali, eh, tiste, tiste, ki so jo podpisali. Komisija ne namerava eh, predlagati zakonodajnega predloga, v skladu s katerim bi pravica do vode postala zares del evropske zakonodaje. Če evropski voditelji zares želijo dokazati, da so zavezani k temu, da demokratizirajo politično agendo Evropske unije in da prisluhnejo državljanom, menim, da to vrstnih odgovorov oziroma odzivov ne smemo sprejeti. To ni primerno. Zato, da ta mehanizem državljanske pobude ne bi posem zbledel, ga moramo reformirati. Tako glede procesa, kot glede rezultatov. V svojem poročilu se zauzemam za bolj konkretno zavezo za to, da se spreme zakonodaja po državljanski pobudi. Nameravamo predlagati tudi predloge sprememb v zvezi s tem. Evropska komisija se je do zdaj zauzemala za pristop, ki temelji na konkurenci na trgih in za liberalizacijo um, storitev v zvezi z vodo in sanitarne storitve. V poročilu izpostavljam tudi to, da je dobava vode nek naravni monopol, na tem področju konkurence ni moče imeti in kjer je prišlo do privatizacije vode, smo videli, da so se nabrali ogromni dobički, eh, ulaganja v infrastrukturo pa ni bilo. V sklopu te kampanje smo bili priča ogromnemu fantastičnemu odzivu državljanov in v posej Evropi smo videli, da privatizacija vode ni smiselna. Državljani v Nemčiji, Italiji, Irski, Španiji in Grčiji, pa tudi drugot, eh, so rekli ne tej praksi, pravzaprav se trend obrača. Um, določena mesta, naprimer Pariz, so zopre prevzela svojo infrastrukturo vode. Prav tako moramo nasloviti vprašanje konzerva konzervacije vode. Vedno več je suš po Evropski uniji, kar mislim, da kaže na to, kako pomemben ver je voda in jo moramo ohraniti v meri mogočega. Potem je tu izobraževanje v zvezi s tem, kako um, ne zapravljati vode. To bi lahko tudi naslovili v sklopu direktive o vodi in to ne samo za gospodinstva. Prav tako je ključno, da imamo usposabljanje in pa um, deljenje dobrih praks v kmetijstvu. Tam se namreč porabi ogromno vode. Prav tako uh, bi želela v poročilo vključiti tudi to, da moramo onesnaževanje odpravljati pri veru. To je veliko cenejše, kot pa da vodo čistimo kasneje. Ampak zaradi tega, ker nismo imeli dovolj prostora v poročilu, se tega nisem uspela lotiti v samem poročilu, bom pa predlagala amandmaje za to, da bi bilo tudi to upraševanje o nesneževanju pri veru vključeno. Veselim se z nadaljnega dela z kolegi z izdelkom. Hvala. Thank you very much and now we start. Najlepša hvala. Gospa Eranza Jeles. Muchas gracias, señor presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik, čestitati bi želela poročevalki za upravljeno delo. Poročilo sem prebrala, ni bilo treba, da poročevalka zopet bere poročilo, zato ker smo ga vsi prebrali. Nasplošno se strinjam, da je evropska državljanska pobuda dober mehanizem. Državljani morajo imeti možnost, da stopijo neposreden stik s parlamentom in da se zazemajo za sprejetje zakonodaje. Zdaj pa, da bi evropski državljanski pobudi dali to pristojnost, da neposredno spreminja predloge komisije, to pa je malce preveč. To je malce, pre, ta mehanizem bi šel malce predaleč. Um, želela bi predstaviti tri oziroma štiri skupine različnih predlogov sprememb, uh, s katerimi želimo dopolniti poročilo. Prvič. učinek zakonodaje na mednarodni ravni. Sama sem že podala, eh, oziroma sama sem predlagala, da bi, da bi vključili resolucijo Združenih narodov iz 2013, ki, ste jo potem niste, ki jo potem niste vključili. Prav tako pa se meša splošno zasedanje Združenih narodov z. Um, svetom za človekove pravice. Tudi tam so sprejeli zanimive dokumente na to temo, ki smo jih predlagali za vključitev v to eh, poročilo. Pravica do vode se zaenkrat priznava samo na odboru za človekove pravice. Na Združenih narodov v generalni skupščini tega niso sprejeli. Eh, in napak, napačno bi bilo, da v poročilu piše, da so to sprejeli združeni narodi. Ne, to so sprejeli samo na odboru za človekove pravice. Potem še nekaj, kar se, zdi, kar se mi zdi izjemno pomembno. Mislim, da bi morali biti, da, da moramo biti bolj točne sklice na to, kar je povedala poročevalka Združenih narodov eh, Katrina Albuquerque v zvezi s um, tem vprašanjem. Prejšnja poročevalka Katarina eh, Albuquerque je jasno povedala, kakšna razlika je med tem, da je nek vir javna dobrina oziroma da z njim upravlja bodi si javno ali pa zasebno podjetje. Te koncesije, ki jih eh, lahko občine prodajo, so posem legitimne. In ta sklic na to informacijo Združenih narodov je ključen in uh, moramo to pa zapisati na pravilen način. Pa še nekaj me skrbi v zvezi z upravljanjem. Zato so pristojne občine, to je jasno. Občine so tiste, ki se morajo same odločiti, kako upravljati z veri. Kolegica Dele v svoji občini sprejema odločitve v zvezi s tem. Lahko vzpostavi naprimer javno podjetje, in občina potem da koncesijo javnemu podjetju za upravljanje vode. Lahko pa se občina odloči, da bo to isto storitev zaupala zasebnemu podjetju in jim da pač a, koncesijo zasebnemu podjetju. Tudi pogodba v 345. členu piše, da moramo biti glede tega povsem nepristranski in mislim, menim, da bi morali tudi ta člen um, spoštovati. In to velja za vseh 28 držav članic. In, in Španija je dober primer tega. V Španiji imamo tam okoli 50 odstotkov občin, ki so upravljanje vode zaupale um, javnemu podjetju, 50 odstotkov pa zasebnemu sektorju. In to sploh ni odvisno od tega, katera politična družina upravlja z neko občino. Pač imamo občine, so, kjer vladajo desne stranke, kjer so um, upravljene vode zaupali um, javnemu podjetju in obratno. Levica včasih to um, upravljanje zaupala zasebnim podjetjem. Ampak to ni politično vprašanje, to je samo vprašanje zdrave pameti. Dobro bi bilo, da bi vsak državljan točno vedel, koliko mu računajo za liter vode. Voda, ja, je za ston, ampak to, kar ni za ston, pa je sama infrastruktura. Same cevi in v sistem, naprimer čistilne naprave in pa izboljšava teh storitev. To pa ni za ston. To ni brezplačno. Zato bi morali. Um, poročilo spremeniti zato, da bi bilo da bi uvedli ta nacionalni institut v vsaki državi članici, ki bi lahko kadarkoli preveril, ali podjetja, zasebna ali javna, zagotavljajo primerne storitve in da državljani točno vedo, koliko plačujejo za vodo. Mislim, da so naši državljani precej zmedeni glede tega, koliko točno plačujejo za vodo. Prav tako bom predlagala še en predlog spremembe. V zvezi z delom, kjer imate prav, kjer govorite o gospodarski krizi, ampak tudi pred gospodarsko krizo smo vedno imeli skupino državljanov, ki so bili vedno v zelo delikatni situaciji in ki pač niso uspeli plačevati računov za plin, vodo in drugih zadev. Treba je pa tudi priznati, da obstaja sistem za socialno zavarovanje, ki dobro deluje V Španiji ta sistem socialnega zavarovanja imamo. Zakaj gre? Naprimer imamo občino, kjer živi družina, kjer ne mora plačati računa za vodo. In to, kar se bo zgodilo v tem primeru, je to, da bo občina prevzela a, plačilo te, a, tega računa. Podjetje javno ali pa zasebno pošlje a, račun potem kar občini in potem se skupaj preveri za to, da ne pride do goljufi in plača občina. Če ste se pogovarjali s podjetji za sebnimi ali javnimi, javnimi, boste videli, da veliko družin ne plačuje vode zato, ker so se preselili, pa nikomu tega sporočilo. Ali pa pač sploh noče plačati, nočejo plačati, kljub temu, da imajo denar. Pa tu gre za tako gospodinstva, kot za podjetje lahko. Skratka, želeli bi, da bi obstajal ta inštitut za vodo v vsaki državi članici, ki bi zagotavljal, da vse poteka pravilno. In ne nazadnje, naj povem še to, da se mi zdi zelo pomembno upoštevati tudi težave, ki jih imamo pri nas na jugu, naprimer z vodo. Obstajajo pač države članice, um, ki, ki niso imeli nikoli nikakršnih težav z vodo, nikoli niso potem uh, ogromno investirali v infrastrukturo za vodo, kar je izjemno negativno. Saj ne vlagajo nič v sistem za, naprimer, čistilne naprave in tako naprej. In to predvsem zato, ker so vedno imeli ogromno vode. Skratka, to, kar želim povedati, uh, je to, da nas v Španiji skrbi, kako v določenih delih, ker ni dovolj vode, ampak če bi imeli dober sistem, ki je dobro voden, bi to torej lahko rešili brez težav. Ampak ne smemo pa kriminalizirati nobenega sektorja. Pred 20 leti so si v Španiji umivali zobe, ne da bi sploh eh, ugasnili vodo, da bi zaprli pipo zdaj pa zapirajo pipo, ko si umivajo zobe pravzaprav vsi v Španiji. Pač prišlo je do sprememb v navadah in mislim, da nima smisla zaradi takšnih ali drugačnih anomalij kriminalizirati določenih uh, gospodarskih sektorjev. Se upravičujem, ker sem bila tako zelo dolga, ampak to vprašanje je izjemno pomembno. Še nekaj. Komisija jasno povedala na svojih uradnih stranih, da je to inicijativo podpisalo 1,6 milijona ljudi, ne pa 1,9. In tudi v zvezi s tem bom predlagala amandma. Najlepša hvala, Kasi Garcia. Ja, najlepša hvala. Želela bi se poročevalki zahvaliti za to poročilo. Mislim, da to poročilo veliko bolj odraža mnenje državljanov, kot pa dokument, ki ga je sestavila komisija. Um, poročevalka obžaluje to, da komisija ni dovolj upoštevala državljanov in pa njihovih uh, glasov. Menim, da glede na to, da je to prva državljanska pobuda, se mora komisija bolj odločno odzvati. Res je, mislim, da, obsta, da, da bi morali predlagati nov predlog, ki bo presegala te sekte regulatorske direktive o pitni vodi ali pa odpadnih vodah. Ta okvirna direktiva o vodah, mm, tam ne moramo trditi samo, da je pač voda um, neka komercialna dobrina. Ne, voda je javno dobro in ne smemo komercializirati. To mora Evropska unija jasno povedati v svoji v eni svoji bolj vidni direktivi in na zavezojoč način. In to so to z istimi besedami, ki so jih uporabili državljani države članice, pa bodo potem zagotovile, da bodo vsi državljani imeli pravico do pitne vode. V poročilu tudi izpostavljamo to, da je treba sprejeti ukrepe proti revščini, ki je povezana z dobavo v vode in pa se kakovostno oskrba z vodo komisija tudi ne omenja nikakršnih, oziroma komisija v svojem dokumentu omenja težave, ki jih imajo z vodo v državah v razvoju. To je lepo in prav. Ampak tudi v Evropi imamo ogromno uh, ranljivih družin zaradi krize. Veste, koliko družin um, nima več vode, ker ne more plačati računov, prihaja do to vrstnih situacij posod v. Evropi in menim, da bi morali se potruditi za to, da bi um, imeli več podatkov v zvezi s tem, koliko družin nima več vode v Evropski uniji in na podlagi tega pripravili inicijative. Prav tako bi želeli poročevalki predlagati, da se v poročilu nekaj spremeni. Tu in tam v dokumentu um, mešamo koncept lasništva nad uh, javnim dob dobrim in pa upravljanja vira vode mislim, da bi, da bi morali imeti javne in participativne načine upravljanja. Samo v določenih primerjih bi lahko občina, pač nek javni organ upravljanja za vodo, prenesla na zasebno podjetje, ampak zato je moramo imeti jasno določene uh, pogoje. Kot je povedala gospa Erans, imamo določene občine, ki so upravljanje za vodo zaupali, zaupale eh, bodi si javnemu ali pa zasebnemu podjetju, ampak vseeno mora biti jasno, da je voda v lasti vseh in da imamo jasen sistem nadzora nad sistemom upravljanja. Prav tako je, oziroma moramo pojasniti torej, da je voda v lasti vseh, ampak da, je upravljanje, da mora biti upravljanje najbolj primerno za vsako ozemlje. Ta vir ne sme služiti za kovanje dobičkov, voda torej. Vsaka občina sama pa se potem odloči, kakšna je najboljša rešitev za njih, lahko tudi pač to, da upravljanje zaupa zasebnemu podjetju. Zato za ta sistem se je odločilo kar nekaj občin. No, za konec naj izpostavim še par točk, ki um, jih bom poskušala predlagati v smislu predlogov sprememb. Uh, evropske inštitucije moramo kar naprej delati zato, da bi bili bliži, bliže državljanom. In mislim, da bomo državljane oddalili, distancirali, če te njihove prve državljanske pobude ne bomo upoštevali, če jih bomo obrnili hrbet. V zvezi s cenami, tarifikacijo, glede tega lahko pričakujemo predloge sprememb. V skladu s eh, okvirno direktivo menim, da moramo imeti sisteme, v skladu s katerimi bo eh, povračilo stroškov glavna os. Stroški in pa cene morajo biti pravične in zadostne za to, da bi zagotovili kakovostno storitev in pa dobavo vode za vse državljane. Poleg eh, te razprave v zvezi s lasništvom nad vodo bi morali v poročilu nasloviti tudi druga vprašanja. Naprimer, modernizacija infrastrukture, za vrčevanje z vodo, potem zagotoviti moramo, da um, bomo na ta način ustvarili zelena delovna mesta in pa uh, spodbujati uh, trajnostno uporabo vode. Kar nekaj dela še imamo, če naj pošljemo jasno sporočilo komisiji, evo kot Evropski parlament pa mislim, da moramo podpreti to državljansko pobudo, glede katero, glede katero se strinjamo vsi. Voda je pravica vseh. To je pravica, ki jo je zadnja kriza ogrozila. Zato mislim, da je prav, da jo v evropski zakonodaji vodo prepoznamo kot pravico vseh. To je danes bolj smiselno kot kadarkoli prej. Najlepša hvala, gospod Dortman. Tak fri, ja, in ime uofe ni adventna sentit. Sem... Ja, najlepša hvala. Strinjam se s poročevalko. Voda. je izjemen pomemben predpogoj za dober življenjski standard. Zato pa moramo zagotoviti, da bomo imeli dobre, in, dobro infrastrukturo. Namen te evropske državljanske pobude je, da okrepimo sodelovanje evropskih državljanov v zakonodajnih pobudah dobro. To je dober način, kako se inštitucije tesneje povežejo z evropskimi državljani. u, na portugalskem, irskem, v Nemčiji in v drugih državah pa smo opazili, da državljane skrbi privatizacija vodnih verov. Naša skupina meni, da komisija ne sme predlagati nikakršne zakonodaje v zvezi s pravico do vode. To ni pristojnost Evropske unije. Poročevalka tudi. Mm, mislim, da ne bi smela trditi, da, da lahko Evropska unija um, nalaga državam članicam, kako ne se odločajo v zvezi s liberalizacijo in privatizacijo vode. To je pač pristojnost držav članic. Mislim, da ne potrebujemo politike Evropske unije oziroma komisije v zvezi s privatizacijo vodnih verov. Lokalni organi lahko vedno zaupajo upravljanje vode um, zasebnim podjetjem, če ocenijo, da je to najbolj primerno. Saj na Danskem uporabljamo načelo, v skladu s katerim moramo pa zagotoviti um, javno oziroma varno skrbo za vodo. Nekateri menijo, da je voda lahko vir preprostega dobička in da so v končni fazi državljani tisti, ki plačajo to. Tako pa bomo zagotovili, da podzemne vode ne bomo uničili, da teh verov ne bomo uničili. Veselim se nadaljnega dela na tem vprašanju, zato da bi zagotovili, da bodo vsi državljani imeli pravice do čiste in pitne vode. Hvala. Najlepša hvala, gospod Farija. Grazie, Presidente. Um, I want to thank my colleague Lynn Boylan. Hvala, kolegici Lynn Boylan bi se želel zahvaliti za, mislim, dobro delo na tej inicijativi. Ta evropska eh, inicijativa, državljanska inicijativa ima tri cilje. In sicer države članice in pa Evropska unija morajo zagotoviti, da imajo vsi prebivalci pravice do pitne vode in pa sanitacije. Prav tako bi morali zagotoviti, da upravljanje z vode ne bomo dali v liberalizacijo. Prav tako pa bi kot Evropska unija morali zagotoviti univerzalen dostop do vode. V poročilu se osredotočamo tudi zlasti na zasebno upravljanje z vodnimi veri, pozabljamo pa, da je ta lasniški model nad eh, vodnimi veri subsidijarnost. To je v pristojnosti držav članic, kot je ravno kar povedal kolega. Uh, Glavno, kar se izpostavlja v tem poročilu in kar podpiramo tudi mi, je to, da moramo razlikovati vodo od drugih virov. Voda mora, biti, mora dobiti status javnega dobrega in človeške pravice. Zato, da bi zagotovili dostop do vode vsem, tako gospodinstvom kot ostalim, moramo sprejeti pravne inštrumente, ki bodo zagotovili primerno in, primerne investicije v ta sektor, primeren sistem upravljanja moramo imeti in pa na trajnostni način upravljati vodne vire. Tako gospodarsko kot okoljsko gledano. Ne glede na to, za kakšen model upravljanja se bodo odločile države članice, moramo zagotoviti nižje cene zlasti za revne. Uh, Prav tako pa moramo zagotoviti ohranjanje vodnih verov. Zato, da bi dosegli te cilje, pa potrebujemo več investicij v tehnološki razvoj in inovacije v tem sektorju, prav tako pa potrebujemo više raven izobraževanja, izobraževanja za to, da bi privrčevali več vode. Prav tako moramo zagotoviti večjo stopno odgovornosti med podjetji. benchmarking v, pravim, v, v zasebnem in javnem sektorju mora prispevati k tem ciljem. Prav tako ne smemo pozabiti na to, kako pomembno je, da bi imeli neodvisne nacionalne regulatore za vodo. Oni so tisti, ki morajo biti v prvi vrsti odgovorni za zaščito eh, pravic potrošnikov. Kot je povedala kolegica iz ELS-a, potrebujemo nek neodvisen inštitut, ki skrbi za to, um, na katerega se lahko tudi neposredno obrnejo državljani. Nekaj vrste ombudsman za vodo. V tem poročilu moramo torej v višji meri poudariti a, uh, pomembnost, a, uh, ki jo imajo regulatori vode. Potrebujemo tudi hitre in inovativne rešitve in preprečiti monopolizacijo vode. Določene inicijative se zdaj oblikujejo, ki bi jih morali podpreti na evropski ravni. V zvezi s tem nameravam tudi predlagati amandmaje za to poročilo. Veselim pa se sodelovanja s poročevalko in pa z vsemi poročevalci v senci v zvezi s tem vsem. Najlepša hvala. Najlepša hvala za FDD, gospod Lafonte. Grazie, presidente. Ringrazio anch'io la relatrice, ha fatto. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se želel zahvaliti predsed, um, poročevalki, ki je opravila za res dobro delo, veliko truda mislim, da je vložila v pripravo tega poročila. S tem pa je pravzaprav olajšala delo vsem nam, ki želimo poročilo spremeniti. V različnih poglavjih se osredotočamo pač na različna področja, na različna vprašanja, poročevalka je omenila tudi, da je Evropska državljanska pobuda neke vrste mehanizem, s katerim zagotavljamo participatorno demokracijo. To nam je bilo zelo všeč, ampak v končni fazi smo opazili, da to ni imelo nekakšnega učinka. Državljanom smo najprej a, povedali, da lahko vplivajo na politiko Evropske unije, če dobijo en milijon podpisov, potem so dobili 1,6 oziroma 1,8 milijonov podpisov, ogromno podpisov, ampak brez nekega učinka komisija je samo sprejela sporočilo na to temo. Poročevalka je tudi povedala, da naši državljani ne zaupajo, ne vem kako, v inštitucije. In če se bomo na tak način odzivali na njihove pobude, se bo vse skupaj še poslabšalo. Ta odziv Evropske komisije pa ni slab samo glede načina, kako se je odzvala na to pobudo, ampak tudi uh, z vidika same osebine. Bistvo evropske državljanske pobude je, da se pač naslovi to vprašanje liberalizacije in privatizacije vodnih verov. Ja, vem, da so pač države članice pristojne za to vprašanje zlasti lokalni organi, ampak to ne pomeni, da, bila, da Evropska uh, komisija ne more pač sprejeti malce bolj specifične ukrepe za to, da zagotovi, da so odločitve zares lahko sprejete na lokalni ravni. Veliko bolje bi bilo, če bi komisija predlagala zakonodajni akt, ne pa sprejela samo sporočila. Razočarani smo bili torej v zvezi s tem. V Evropi imamo tudi Evropski forum za vodo, ki se je sestavljal ki se je sestal tu v Bruslju v Italiji leta 2011. Je bil organiziran tudi referendum in 27 milijonov italijanov, glas, italijanov je glasovalo za to, da bi voda ostala javno dobro. 95 odstotkov torej je glasovalo za to, da voda ne sme biti privatizirana. Ampak zdaj kljub temu so vsi razočarani zato, ker. Uh, potem ni prišlo do nekakršnih eh, posledic, do nekakršnih učinkov po referendumu, ker so državljani glasovali da. Poročevalka je omenila tudi to, kar je bilo kasneje omenjeno tudi v razpravi, in sicer torej omenila je, da obstaja vedno več državljanov, ki nimajo dostopa do vode, zato ker ne morejo plačati svojih računov. To je težava v Italiji in tudi drugot. Uh, problem se širi. In morda bi lahko naredili še korak dlje, bili malce bolj drzni in vsakemu državljanu zagotovili neko kvoto vode. Morda bi lahko predlagali, naprimer, da ima vsak državljan pravico do 50 do 100 litrov vode na dan. O številkah se lahko še pogovorimo, ampak ta koncept bi bil zelo inovativen, torej v skladu s katerim bi vsak državljan imel na dan pravico do neke količine vode. Pogosto tu obravnavamo podnebne spremembe in ne samo pač boja proti spremem, podnebnim spremembam kot takim, ampak potreba potem, da se moramo prilagoditi in da je ogromno odvisno od naših eh, rezerv eh, pitne vode. Če bomo imeli dovolj vode, se bomo lahko zaprestavili tem strašnim posledicam podnebnih sprememb, ki smo jim priča posod po svetu, ampak tisti, ki so najhuje prizadeti zaradi teh eh, podnebnih posledic in sprememb, so najrevnejši. Na to na zahodu pogosto pojavljamo, kako dragocen veri pravzaprav je pitna voda. Samo 3 odstotko vse vode na um, našem planetu je sladka voda in samo 1 odstotek izmed teh 3 odstotkov je pitna voda. Tako da tu ne gre samo um, za nepomembno vprašanje. To gre pravzaprav za preživetje človeštva. Glede ohranjena ekosistemov, pa menim, da je to ključen predpogoj, če želimo zavarovati ta vir, vodni vir. Vodni vir mora biti na voljo vsem. Prav tako pa naj omenim še um, nesmotrno uporabo vode. V zvezi s tem moramo organizirati različne kampanje za ozaveščanje. Nekaj smo jih imeli v zvezi s uh, dobro uporabo vode. Do nekaj napredka je prišlo, zlasti če pomislimo na to, kakšne so bile prakse v preteklosti. Tudi v Evropi namreč. Smotrna poraba vode postaja vedno bolj pomembno vprašanje, no sredotočiti se moramo tudi na infrastrukturo. Pač kanale, cevi. Evropska okoljska agencija ocenjuje, da se izgubi tam od 10 do 40 odstotkov vode zaradi različnih težav v infrastrukturi. Tako da se moramo osredotočiti tudi na infrastrukturo za to, da bi privrčevali kar se da veliko vode. Gospa Šrejer Perik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot so dejali kolegi, govorimo o ukrepih ki bi jih morali sprejeti potem, ko je bila predstavljena, predstavljena Evropska državljanska pobuda pravica do vode. Voda je izjemno pomembna v številnih državah. Še posebej pa to velja za nizozemsko. Ne gre zgolj za uh, varno pitno vodo, za ljudi, za gospodinstva, bolnišnice in šole. Gre tudi za vprašanje inovacij. In voda je pomembna tudi za kmetijstvo govoriti bi morali o ozaveščanju. Namesto, da se tuširate deset minut, bi lahko pod prho preživeli zgolj dve minuti. Priznati moramo pravico ljudi do pitne vode in do sanitarnih storitev. Vprašanje je seveda, kako to pravico spoštovati, človekove pravice ponavadi unesemo v konvencijo o človekovih pravicah. Ni nujno eh, to rezultat dela eh, podjetij, ki skrbijo za vodo. Govoriti moramo o sodelovanju med eh, javnimi in zasebnimi akteri. Tako bomo zagotovili eh, čisto vodo v Evropi in drugot. Imeti solidarnostni sklad za vodo, to je v pristojnosti držav članic samih. Potrebujemo načelo eh, deljene odgovornosti. Mislim, da imamo v naši državi eh, socialne pravice, ki to pokrijejo. Hvala. Gospa Dehajer. Hvala, gospod predsednik. Govorila bomo o imenu Mišela Dantana in uh, same sebe. Dostop do vode je pomembno vprašanje za prihodnost in govoriti moramo o tej temi na zelo pragmatičen način. Govoriti moramo tako o kakovosti kot tudi o kvantiteti. Izpostaviti moramo tudi posledice podnebnih pos, uh, posledic. Uh, to je danes realnost. Najprej vprašanje količine vode za izvajanje določenih gospodarskih dejavnosti. Tukaj ne gre zgolj za kmetijstvo, ampak tudi za eh, industrijo. In to je pomembno vprašanje. Pomembno je vprašanje tudi eh, dostopa do eh, dovolj kakovostne vode za državljane same. Govoriti moramo o socialnih vprašanjih, razvoju infrastrukture in storitev, govorim naprimer o čiščenju vode, pred eh, uporabo v gospodinstvo in po uporabi v gospodinstvo. Na ta način se bomo izognili večjim težavam. Kakšne odgovore lahko najdemo na eh, to vrstno vprašanje na evropski ravni? Mislim, da poročilo eh, ne obravnava dovolj jasno teh vprašanj. Ne smemo tako dramatizirati vprašanja zasebne in javne rabe oziroma upravljanja v regiji Rhône-Alpes-France. Smo eh, naprimer ugotovili, da ni razlike med eh, storitvami in cenami eh, vode, s katero upravljajo zasebna ali pa javna podjetja. Gre bolj za vprašanje infrastrukture in razvoja infrastrukture v določenem obdobju. Določiti moramo nekakšen okvir, v katerem zagotovimo ustrezen nadzor teh podjetij in mislim, da lahko pri tem sodelujemo. Now... Najlepša hvala, gospa Šujica. Hvala vam lijepo, želim zahvaliti najprej izvjestiteljima i prošle godine sam tu. Najlepša hvala, najprej bi se rada zahvalila poročevalcem, kot sem dejala v prvi javni razpravi, bom povedala tudi sedaj, da bi, če bi imeli javno razpravo eh, v Evropi o tem, rezultat bi bil zelo jasen, 95 odstotkov, tako kot eh, v Italiji pred kratkim. Eh, voda je javno dobro, to ni neko komercialno blago, s katerim trgujemo. 1,6 milijona podpisov so zbrali organizatorji, kar dokazuje, v kakšni meri se evropski državni zavedajo te teme. Te tri točke, za katere prosijo podpisniki, so po mojem mnenju izjemno pomembne. Evropske institucije bi morali skupaj z državami članicami vsakemu državljanu omogočiti dostop eh, do vode in komunalnih storitev. vodni viri, kakor so opisani v eh, drugi točki, ne bi smeli biti predmet tržnih pravil. Zato nam mora pri tem delu pomagati komisija, ko obravnavamo vprašanje liberalizacije. Vsi se moramo eh, potruditi, to velja še posebej za lokalne in regionalne eh, organe, pa tudi za nas na evropski ravni in za nacionalne akterje, Vsi se moramo torej potruditi, da zagotovimo dostop do eh, vode. Veseli me, da je bila pripravljena ta državljanska pobuda in eh, mislim, da bomo uspešni. Nekatere države članice se soočajo s težavami. Pomagati jim moramo z evropskimi skladi in sredstvi, tako da zagotovimo vsem državljanom na planetu dostop do vode. Še en komentar imam ob eh, koncu če bi imela voda pomembnejšo vlogo eh, v mednarodnih odnosih, tako kot je to veljalo za nafto v 20. stoletju, eh, bi bila naša pobuda brez dvoma dobrodošla. Nisem pa prepričana, kako bo vse skupaj videti v prihodnosti. Naj omenim eh, mojo državo, Hrvaško, ki je po Norveški in Islandiji tretja najbogatejša država glede na vodne vire. Pomena teh virov se eh, zavedamo, vesela sem te pobude, upam, da bomo skupaj s komisijo, nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi dosegli rešitev. Kar se tiče eh, zasebno javnih odnosov, pa se mi zdi, da eh, mora biti eh, to v pristojnosti javnih organov, koncesije so morda dobrodošle, ampak potrebujemo dober upravni sistem sistem, ki je uh, odgovoren. Hvala. In še zadnja prošnja za besedo. Gospod Turmes. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Pozen sem, zato ker smo glasovali v odboru ITRE in eh, to je vse skupaj trajalo malce dlje, kot sem pričakoval. Kolegi in kolegice, voda je življenje. Brez vode življenja ni. In z tega vidika bi morali resno vzeti ta angažma državljanov, ki jih voda skrbi, skrbi jih trenutno upravljanje z vodo. To je priložnost za to, da sodelujemo z državljani. Evropska državljanska pobuda za vodo je bila prva to vrstna pobuda, torej je zgodovinsko uh, izjemno pomembna. komisija je, po mojem mnenju, naredila to, kar bi nekateri poimenovali minimalna storitev. Mislim, da eh, jim gre malce, malce na živce eh, dejstvo, da so državljani pripravili to pobudo. Sam menim drugače, mislim, da bi morali biti eh, veseli te pobude. Voda je življenje in zaradi tega trpijo številni tudi v tretjih državah. Mislim, da bi morala Evropska unija narediti več, več kot počne danes, zato da pomaga vsem ljudem, vsem državljanom, eh, otrokom, ženskam, zato da jim omogoči dostop do vode. Ločeno vprašanje je seveda voda v Evropi. Mislim, da živimo na celini, kjer ima večina ljudi dostop do vode. Imamo pa eno skupino, ki včasih trpi pomankanje vode in eh, to je skupnost Romov. Mislim, da moramo to izpostaviti, ne smemo se več eh, igrati z dostopom do vode za to skupnost. Ena od pomembnih bitk je bitka proti direktivi o koncesijah mislim, da moramo komisiji stopiti na prste. V prejšnjem sklicu parlamenta smo jih porazili z veliko večino in mislim, da te evropske državljanske pobude ne smemo izrabiti za to, da bi ponovno začeli to razpravo. Voda mora biti zelo blizu uh, javnemu interesu in ne vem, zakaj bi se na ravni Evropske unije še naprej borili za privatizacijo uh, storitev povezanih z vodo in komunal, komunalo. Mislim, da bi tudi komisija morala sprejeti dejstvo, da mora biti voda čim bliže javni sferi. To ne pomeni nujno, da v nekaterih primerjih ne moremo uporabiti tudi zasebnih podjetij. Kakovost vode je nekaj, kar je treba uh, v večji meri izpostaviti. Nemška Univerza je pred kratkim pripravila zanimivo študijo, ki obravnava pesticide in insekticide in to poglobljeno. Skoraj 40 odstotkov njihovih eh, vzorcev ima uh, elemente teh pesticidov in insekticidov, ki jih je zelo, zelo težko oziroma zelo, zelo drago uh, prečistiti. In, uh, izključiti iz eh, vodnih zalog. Pesticidi in insekticidi imajo zelo slab učinek na čisto vodo. Mislim, da morajo biti naša poročila bolj jasna pri tej točki. Če želimo, da je voda nekaj, kar lahko pijemo kar tako iz pipe, kar je seveda res, ker je tašna voda cenejša, je tudi bolj okolju prijazna. Ko govorimo o krožnem gospodarstvu, naprimer vidim predsednika s plastično, eh, s plastenko. V eh, tem parlamentu smo praktično prisiljeni k uporabi plastenko, eh, pijemo vodo. Mislim, da bi morali v Evropi imeti vsi možnost piti vodo iz pipe, ki je kakovostna in mislim, da je treba izpostaviti to dejstvo. Želimo da lahko pijemo pitno vodo, ne pa, da spodbujamo eh, neko tržno nišo vode, ki jo včasih prevažamo na stotine kilometrov dalec, zato da pridemo do nje. V eh, tem parlamentu imamo eno dvorano, ki je zelena dvorana, kjer imamo pipo in kjer lahko pijete vodo, brez da bi morali eh, poseči po plastenki. In mislim, da bi to morali posplošiti v tem parlamentu. Hvala. Are... Najlepša hvala. Prejeli smo dve prošnje kolegov. Gospod Flanagan, izvolite, beseda je vaša. Uh, is, uh, uh Najlepša hvala. Najprej bi rad čestital poslanki Bojlenovi za odlično upravljeno delo. Imamo dve pomembni temi. Najprej uh, zagotavljanje dostopa do vode in pa kredibilnost evropske državljanske pobude. Vedno sem bil skeptičen glede eh, resnega emanja državljanskih pobud. Bal sem se, da je to zgolj neka pretveza za tiste, ki dvomijo v kredibilnost Evropske unije. No, sedaj Evropsko državljansko podbudo imamo, zanima me, če bodo ljudem eh, prisluhnili. Če ne, potem eh, moramo ta instrument odpraviti. Ljudem ne smemo dajati upanja, da jim bomo prisluhnili, če jim na koncu ne. Lahko pa se zgodi, da jim bomo prisluhnili. Nekateri eh, pravijo, da komisija nima pristojnosti za to, da bi se odločala o pravici dostopa do vode in da je vse skupaj v pristojnosti držav članic. V eh, moji državi, v Republiki Irski, smo leta 2010 bili prisiljeni eh, rešiti nesistemske eh, banke in to v višini eh, milijard evrov. Ne zgolj to, ampak Jean-Claude Trichet je v pismu in eden od mojih kolegov ga opisuje kot perfektnega džentlmena, je pisalo takole predlagal je eh, naslednje za eh, leto 2012 in 2013, ko smo morali sprejeti to, eh, te ukrepe. Vlada bo sprejela neodvisno oceno za prenos upravljanja vode iz lokalnih organov na druge akterje. Morda bi lahko s tem, s tem sistemom začeli leta 2012 oziroma leta 2013. Zanimivo se mi zdi, da komisija pri pravici do vode eh, nima pristojnosti, ne more sprejemati zakonodaje, zato da bi zagotovila pravice, pravice dostopa do vode, predstavnik eh, banke eh, pa lahko nam govori, kaj počnemo z vodnimi viri. Ko enkrat nečemu pripišeš ceno, potem lahko to prodajaš tisti, ki so bogati, lahko o tem odločajo, eh, drugi pa ne. Čas je, da prisluhnemo ljudem. Sam sem eh, začel kot eh, ljubitelj Evropske unije, sedaj pa jo preziram. Najlepša hvala, gospod Petir. Hvala lepa, gospodine predsedniče. Ovo je značajno. Najlepša hvala, gospod predsednik. To pobudo je podpisalo 1,6 milijona ljudi. Izjemno pomembna je voda je namreč skupno dobro. Rada bi spostavila več pomembnih vidikov. Mislim, da je treba izpostaviti dejstvo, da nekateri revni državljani nimajo dostopa do vode. Sama predlagam vzpostavitev nekakšne minimalne ravni vode, ki jo mora posameznik eh, imeti. Žalostno je, da se voda privatizira, to je popolnoma nedemokratično. Mislim, da bi morali razmisliti tudi o mehanizmih, s katerimi bi preprečili takšno široko privatizacijo vode, kjer ni nobenega nadzora, kjer se eh, izkorišča eh, Mm, pesek, naprimer, prave strategije za izvoz vode. Prav tako nimamo in tudi tukaj potrebujemo več gotovosti, več jasnosti. Eh, lahko se zgodi, da bomo s tem odprli vrata multinacionalkam in neodgovornim menedžerjem, ki bodo eh, kovali dobiček na račun eh, ranljivih, na račun tega eh, neobnuljivega Eh, naravnega vira. Voda je človekova pravica, kot smo slišali. In to pravico moramo ohraniti. Evropski državljani in državljanke imajo pravico eh, do vpliva na spremanje odločitev na področju upravljanja z vodo in na področju eh, javne dobave vode. Hrvaška je, kot smo slišali, tretja v Evropi, kar se tiče Eh, dostopa do pitne vode. Zagovarjam tudi ohranjanje naših vodnih virov, preprečiti moramo, da prihaja do onesnaževanja in izkoriščanja. Najlepša hvala za to zanimivo razpravo. Besedo sedaj predajam komisiji. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik prihajam iz generalnega direktorata za okolje Evropske komisije. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki in vsem tistim, ki ste sodelovali pri tej razpravi. Izpostavili ste številne pomembne točke, nekateri ste bili tudi kritični. Pozdravljamo razpravo o tej pomembni pobudi o nadaljnih ukrepih. Veselimo se nadaljnega dela in obravnave te teme na plenarnem zasedanju rad bi se dotaknil treh točk in obenem bi rad podal tudi nekaj informacij, ki bodo verjetno v pomoč v eh, nadaljni razpravi in pri vašem nadaljem delu. Prvič. V našem odgovoru priznavamo pomen vode, ki je javno dobro in ki je pomembna za vse ljudi in za človekove pravice. Evropska unija je vedno igrala pozitivno ulogo pri zagotavljanju do varne, eh, čiste pitne vode, eh, do varnih komunalnih storitev, tako v Evropski uniji, kot tudi eh, onkraj naših meja. Drugič, kar se tiče storitev povezanih z vodo na notranjem trgu, je treba izpostavljati načelo neutralnosti. Pogodba zahteva, da je komisija neutralna, kar se tiče eh, nacionalnih eh, odločitev v zvezi z lastništvom. Ni pomembno, če je upravljanje v rokah eh, javnih organov, zasebnih organov, pozdravljamo vse ukrepe, ki zagotavljajo večji dostop do vode. Hvala Klodu Turmesu, da lahko ponovno napolnim tole mojo steklenico nekaj informacij. 20. aprila je odbor za pitno vodo soglasno uh, sprejel revizijo prilog 2 in 3 k direktivi o vodi. Imamo še nekaj tehničnih eh, param, parametrov, ki jih je treba spremeniti, če parlament in eh, svet ne bosta nasprotovala. To pomeni, da bodo države članice lahko uh, spremljale razvoj dogodkov na osnovi eh, tveganja, kar pomeni, da se bomo lahko posvetili eh, majhnim vodnim virom. Mislim, da 17 milijonov eh, ljudi lahko zaide v težave ravno zaradi tega. Preverjamo to državljansko pobudo. Pred kratkim smo uh, odprli tudi spletno stran, uh, safe to drink.eu. Pripravili bomo tudi javna posvetovanja, posvetovanje z vsemi deležniki, kamor ste vabljeni tudi vi. Izpostavili ste uh, pomembne točke, naprimer pomankanje vode, kako obravnavamo naše reke, uh, jezera, kako je vse skupaj povezano z pitno vodo. Pred kratkim je komisija uh, podala oceno, o tem, kako države članice izvajajo direktivo o vodi. Eh, kozarec je na pol prazen oziroma na pol poln. Ni veliko uh, tistih, ki upoštevajo vsa pravila in to seveda vpliva na to, če naši državljani dobijo pitno vodo ali ne. Komisija je že sprejela več ukrepov, odzvali smo se. Potekalo je tudi javna predstavitev v enem izmed odborov. Zabeležili smo, še, smo si vaše komentarje, odgovorili bomo, ko bo poročilo uh, tudi sprejeto na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala. Sedaj pa sporočevalka, ki bo sklenila razpravo. Uh, you, chair, and... Hvala, Gospod predsednik, zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Sama sem eh, na vse pretege poskušala zapisati vse komentarje, ki ste jih podali. Dotaknila se jih bom eh, v tem končnem sklepu. Govorili ste o eh, pristojnostih Evropske unije, o upravljanju, o lastništvu. Komisija je že večkrat dejala, da nima pristojnosti na tem področju. To je res, ampak kolega iz. A, Republike Irske, je dejal, da eh, je komisija v preteklosti postopala drugače kot del trojke, je že komentirala eh, upravne strukture za upravljanje z vodo v državah članicah. To poročilo ne naroča državam članicam, kaj morajo narediti na področju vode, ampak zaščititi moramo to pravico in komisija s svojimi ukrepi uh, v to posega. Zunaj Evropske unije je vse skupaj še bolj eksplicitno glede na eh, pogojevanje privatizacije v eh, številnih projektih v eh, svetu, v razvoju, v državah v razvoju. Največji uspeh te državljanske pobude je, bil, je bilo črtanje vode iz direktive o koncesijah, to je naredil Mišel Barnier. Strinjam se s kolegi, upam, da tega poročila nihče ne bo uporabil za to, da bi ponovno sprožil to eh, razpravo in da bi ponovno začeli govoriti o liberalizaciji vode. Kar se tiče vode kot eh, človekove pravice, pa takole. Parlament je dvakrat že priznal vodo kot človekove pravico. Kot javno dobro eh, jo je priznal v resoluciji o notranjem trgu. Piše, da je voda skupno javno dobro eh, celotnega človeštva in da zato ne sme biti predmet pravil notranjega trga. Voda je temeljna eh, človekova pravica, ne pa eh, blago, s katerim tržimo. Izpostavljen je bil tudi v dokumentu iz leta 2006. Vodo moramo ohraniti in zaščititi okvirna direktiva o eh, vodah ne govori o izobraževanju, o, o zaveščanju. Včasih s prstom kažemo na državljane, čez da eh, zapravljamo vodo, čez da predolgo časa preživimo pod eh, prho. Tudi tam, kjer veliko dežuje, ljudje vedo, da morajo smotrno ravnati z vodo je pa izobraževanje nekaj, kar mora biti del okvirne direktive o uh, vodah. Niso zgolj državljani tisti, ki jih moramo izobraževati. Izobraževati moramo tudi predstavnike kmetijstva in industrije. Oni namreč porabljajo več vode kot pa državljani sami, kar se tiče upravljanja. Slišali smo veliko komentarjev v zvezi s tem, da morajo državljani imeti besedo pri upravljanju z vodo to je prav tako vključeno v to poročilo. Želimo, da komisija pripravi nekakšno politiko glede tega. Državljani potrebujejo eh, možnost, da povzdignejo svoj glas, ne glede na to, če gre za eh, javno podjetje ali pa zasebno podjetje, ker je voda bistvenega pomena za njihov obstoj. Le s pomočjo javnega upravnega sistema so lahko eh, odločitve, ki so sprejete, pregledne. In, eh, Veliki infrastrukturni projekti so pomembni in zato morajo imeti državljani pri njih besedo. Vedeti morajo, če eh, je ta projekt potreben ali ne. Voda ne sme biti nekaj, kjer eh, ljudje kujejo dobičke za eh, svoje delničarje. Imeli smo že primere, kjer je voda predstavljala 6 odstotkov prihodkov nekega gospodinstva oziroma kjer je gospodinstvo porabilo 6 odstotkov prihodkov. Kolega iz e RDD je omenil kvote, sama sem izpostavila uh, Svetovno zdravstveno organizacijo. Od 50 do 100 litrov vode na dan potrebuje človek za osnovne potrebe. Lahko se pogovarjamo o številkah, ampak mislim, da je pomembno izpostaviti dejstvo, da človek potrebuje neko minimalno količino vode. Omenili ste tudi primerjalne standarde, benchmarking. Če je to eh, potreben del upravljanja z vodo, potem potrebujemo tudi socialne varovatke. Kot smo slišali, je voda drugačna kot drugo blago, kot drugi viri. Ne smemo se osredotočiti zgolj na finančno učinkovitost pri tem. Še javno-javna partnerstva, komisija je to omenila, v odgovoru na evropsko državljansko pobudo, mislim, da je to model, na katerem moramo graditi, narediti moramo vse, kar lahko naredimo kot parlament, da spodbujamo takšna eh, partnerstva. Javno-javno partnerstva eh, so lahko zelo pomembna tudi za države v razvoju, kjer lahko eh, zvišajo kakovost vode in jo privedejo do ravni pitne vode. Še nekaj glede same državljanske pobude. Prebrala sem eh, več poročil v zvezi s prvo državljansko pobudo in zanimivo je, da je pravica do vode prva evropska državljanska pobuda, ki je bila sprejeta. Zbrali so precej več kot pa eh, zahtevanih eh, en milijon podpisov. Državljani zaupajo eh, v evropske institucije, ampak ne tako kot v preteklosti to zaupanje je zelo nizko in če bomo slabo odgovarjali, če bo komisija slabo odgovarjala na takšne pobude, bo to zaupanje še na nižji ravni. Toliko, gospod predsednik. Hvala lepa. Še časovnica, rok za vložitev predlogov sprememb je 21. maj. V odboru Envi bomo glasovali 25. na plenarnem zasedanju pa septembra. Sedaj imamo samo še eno dodatno točko na dnevnem redu, eh, vendar pa moramo zato počakati na predstavnike komisije predlagam, da za pet minut prekinemo sejo, tako da počakamo na predstavnike komisije, na to pa nas čaka še zadnja točka na dnevnem redu. Hvala. Okay. I think that the commission is arrived, and then uh, we can uh, uh, start another time with our meet- Hvala lepa. Predstavniki komisije so prišli, tako da lahko nadaljujemo z našo sejo. Mm, čaka nas točka, ki smo jo dodali na dnevni red, točka 19a predlagani delegirani akt za izjemo za kadmi v osvetlitvah. Um, pri osvetlitvi zaslonov besedo dajem gospodu Taylorju v imenu zelenih. Hvala predsedujoči. Kakor veste, liste je Jill Evans, članica zelenih, eh, zahtevala pregled direktive o omejevanju toksičnih snovi v električnih eh, in elektronskih napravah. To se je zgodilo leta 2011. Sedaj eh, želimo zagotoviti polno in primerno izvajanje te direktive. Direktiva omejuje uh, uporabo določenih nevarnih snovi, ne samo zato, da bi zaščitili človeško zdravje in okolje, ampak zato, da bi prispevali k um, okolju prijaznem upravljanju odpadkov in uh, elektronske in pa električne opreme. Mm, uporaba teh nevarnih snovi bi lahko povečal tveganje oziroma prepoved teh snovi bi lahko prispevala k recikliranju elektronske opreme. Zato je bistvenega pomena, da mm, ustrezno izvajamo to direktivo, zlasti v luči te široke razprave o krožnem gospodarstvu. Komisija lahko odloča o izjemah v obliki delegiranih aktov, ampak to se lahko zgodi samo pod jasno določenimi pogoji, ki so našteti v petem členu. V delegiranem aktu, ki je sedaj pred nami, komisija predlaga, da bi, zaš, da bi razširili obstoječo izjemo za kadmi v um, zaslonih let Eh, in da bi, omenil, da bi omenili uporabo kvantnih točk, quantum dots, ki vsebujejo kadmi. Um, Tukaj gre za drugačno situacijo, Ehm, ta tako imenovana direktiva ROS je bila sprejeta zato, da bi omejili uporabo teh nevarnih snovi, kjerkoli je to možno. V tem primeru pa ni proizvodov, ki bi vsebovali kadmi v kvantnih točkah ali v svetilkah, ki bi bili trenutno na trgu. Tako da ne gre za vprašanje kadmija v obstoječih napravah, ampak gre za vprašanje, ali naj dovolimo, da se kadmij uporabi v novih napravah. Kljub njegovih toksičnih lastnosti eh, bi lahko bila njegova uporaba v teh napravah eh, pozitivna za zdravje in okolje. Lahko bi dovolili njegovo uporabo, še drugi nadomestki za kadmi ne bi bili dovolj zanesljivi ali če bi imeli še več negativnih eh, učinkov na okolje. Oglejmo si vse skupaj korak za korakom. Ali so te, ti pogoji izpolnjeni za svetilke z kvantnimi točkami, ki vsebujejo kadmi? Eh, odgovor je ne, kajti takšni proizvodi preprosto še niso na razpolago. To je priznala tudi komisija zato bi potencijalni pozitivni okoljski učinki, zato potencijalni pozitivni okoljski učinki niso dokazani, so zgolj hipotetični. In eh, svetovalec, ki ga je najela komisija, ki je ocenil uh, možnost te izjeme, je predlagal, da ne bi nadaljevali s to izjemo za svetilke. Drugič, ali so pogoji iz, izpolnjeni za zaslone, ki vsebujejo kvantne točke s kadmijem? Spet odgovor ne, kaj ti eh, te kvantne točke brez kadmija niso samo tehnično razpoložljive, ampak lahko najdete tudi televizorje na trgu, eh, takšne televizorje na trgu. In to eh, še ni bilo tako pred enim letom, ko je inštitut oko um, ocenil te naprave in je podal razloge, zakaj je predlagal specifično izjemo za te naprave za tri leta. No, v zadnjem letu se je veliko spremenilo, kot zakonodajalci bi morali um, upoštevati posodobitve na trgu. Eh, ne gre za to, da bi želeli kritizirati komisijo. Razumemo, da je morala komisija v določenem trenutku sprejeti neko odločitev in da se je kasneje lahko situacija pač spremenila. Ampak razumeti morate tudi to, da moramo v Evropskem parlamentu sprejeti odločitve v um, presoji trenutne situacije, ne pa tiste, eh, ki je, eh, ne pa situacije iz pred enega leta. Morda boste trdili, da ni dovolj, da imamo nadomestne snovi. Eh, lahko bi rekli, da uporaba alternativnih snovi predstavlja več koristi kot, škodli, šk eh, kot škode, ampak. Eh, nadomestki niso vedno popolnoma neškodljivi, lahko bi se v prihodnosti zgodilo, da bi morali njihovo uporabo omejiti, ampak trenutno se to še ni zgodilo in eh, trenutne indikacije kažejo na to, da so te nadomestne snovi manj škodljive kot kadmi. Kadmi um, torej trenutno ni nobenega ad, okoljskega argumenta za to, da bi uporabili kvantne točke s kadmijem na mesto tistih brez kadmija. Torej, če povzamem, na voljo so varnejše alternative. Nobenega razloga ni, da bi odobrili izjeme za kvantne točke, ki vsebujejo kadmi eh, za uporabo v zaslonih. Imam tri vprašanja za komisijo. Prvič, zakaj ste želeli odobriti izjemo za um, kvantne točke, ki vsebujejo um, kadmi v um, let zaslonih, uh, kljub nasvetom vaših strokovnjakov in uh, kljub temu, da. Uh, ni bilo eh, dokazano, da bi bile alternativne substance bolj škodljive. In pa drugo vprašanje, v luči nadaljnih dogodkov, razvoja dogodkov, glede na uporabo, glede na. Um, uporabo alternativnih substanc, ki nakazujejo tudi nekatere druge pozitivne tehnične lastnosti. Um, in glede na to, da sedaj uh, proizvodi s kadnjem niso na voljo, ali je ta izjema sploh uh, smiselna. In uh, tretje vprašanje, ali predvidevate dvojno izjemo za kadmi, generično izjemo in pa specifično z, na neki nižji stopni. Kako sta ti dve izjemi povezani med seboj. Ali to pomeni, da bo specifična na nižji ravni veljavna šele, ko bo veljavna izjema eh, oziroma ko bo potekla veljavnost izjeme na generični ravni? Hvala lepa za vaše vprašanje. Besedo dajem gospe Bölder, ki ima dodatno vprašanje. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa kolegu Kisu, ki je zelo dobro predstavil mm, celotno dilemo. Tisti, ki vse skupaj opazujemo, smo precej zmedeni zaradi te raš predloga glede raširjene uporabe kadmija. Vemo, da je to izredno toksičen element in ne razumemo, zakaj bi želeli razširiti to izjemo. Komisija se naj bi opirala na študijo inštituta Oko, ki pravi, da um, v tehnologiji še ne bo upora, da ni alternativ za kadmi v tehnologiji, ampak to ni res. Eh, LG in pa Samsung sta investirala veliko v to, da bi lahko spoštovala določbe glede postopnega eh, umikanja kadmija iz njihovih proizvodov in tudi druge družbe so napovedale, da že načrtujejo proizvode brez kadmija. Eh, zato se sprašujem, kakšen signal s tem pošiljamo podjetjem. podjetjem. Kadmi je bolj toksičen kot živo srebro. Zanima me, kako bo ta razširitev izjeme pomagala, eh, spodbujala inovacije in pa zelena delovna mesta, za katere bi se naj mi tukaj prizadevalo. Ta izjema bo samo odprla vrata večjim poceni kitajskim uvozom. Eh, s tem bomo zaustavili ta globalni boj proti tem toksičnim substancem. In pa včeraj sem izvedela, da bo ta izjema pomenila pet ton več eh, kadmija v eh, okolju. Eh, kaj se bo zgodilo s temi napravami na koncu življenjske dobe? To bo potem prišlo v naravo, v sesalce, v rastline in končno tudi v, v človeka. Torej, moja država in pa druge države so zaradi tega zelo zaskrbljene in zanima me utemeljitev strani sveta. Hvala lepa. Besedo dajem komisiji Julio Garcia Borges za odgovore. Thank you. Thank you very much, uh, uh, Mr. Chairman. And in the first place, uh, uh, I Hvala lepa, gospod predsedujoči. Opravičujem se, da smo zamudili na to razpravo. Mislili smo, da se bo razprava začela kasneje. Takoj na začetku želim povedati, da se za tem delegiranim aktom skriva zelo veliko dela, torej zakaj smo eh, predlagali razširitev izjeme glede uporabe kadnija v zaslonih in drugih eh, eh, svetilkah. Decembra leta 2012 in maja 2013 smo sprejeli to zakonodajo, potem smo začeli postopek posvetovanja. Aprila lani smo dobili poročilo o tem, naslednji korak je bil posvetovanje z skupino strokovnjakov. Komisija, predlog komisije je bil tam soglasno podprt. Torej, to je pomembno, šlo je za soglasno podporo. Posvetovanja so potekala junija lansko leto, nobena. udeležena stran ni menila, da uh, ta izjema ne bi bila upravičena. Potem smo imeli še. Eh, torej, januarja letošnjo leto je mm, bil sprejet ta delegirani akt. Eh, Takrat parlament ni ugovarjal, prišlo pa je do problemov pri prevodih in zato smo morali Um, ponovno vložiti ta delegirani akt. Svet temu ne bo ugovarjal, države članice so predlagale. Torej države so o tem razpravljale pred nekaj tedni. Nekatere države so temu ugovarjale vseeno pa so delegirani akt, podpr, pa je delegirani akt podprla velika večina držav članic. Zdaj še nekaj besed o vsebini. Delegirani akt predvideva razširitev izjeme 39 v prilogi 3 iz eh, direktive ROS do 30. junija 2017. Gre za eh, obstoječo izjemo, ki bi se morala izteči 1. julija 2014, ampak ker je prišlo do zahteve po podaljšanju te izjeme, smo morali ohraniti, preučiti upravičenost podaljšanja te izjeme. Potem smo predlagali novo izjemo 39b za uporabo kadmija v kvantnih točkah za, zaslon, za osvetlitve zaslona. Gre za novo izjemo, ki za katero bodo veljali jasni pragovi, nič cela 9 mikrograma na kvadratni milimeter in to bo veljalo samo do junija leta 2018. Razširitev veljavnosti trenutne izjeme ni sporna, se ne zdi sporna. Res je, da je svetovalec komisije menil, da ta izjema nima nekega jasnega namena. Ker takšnih naprav pač takrat ni bilo na trgu. Dejstvo pa je, da je trenutno ta izjema predvidena v um, direktivi ROS in uh, udeležene strani so se nemudoma odzvale. Um, povedali so, da načrtujejo razvoj takšnih zaslonov in zato, da bi lahko dokončali uh, delo je bilo treba podaljšati trenutno izjemo. To, kar je pri vsem skupaj sporno, je naslednje. Gre za novo izjemo 39b za uporabo kadnija v kvantnih točkah za uh, osvetlitve zaslona. v zvezi s tem sem želel povedati. Da je pomembno predvsem to, da ni nobenih kvantnih točk brez kadmija eh, na trgu za osvetlitve zaslona. pred enim letom, ko je bila pripravljena študija komisije, te tehnologije brez kadmija še niso bile na voljo. Sedaj, eno leto kasneje, pa se zdi, da bi lahko bile te tehnologije brez kadmija kmalo na voljo najprej v Koreji, potem v Evropi. Ampak to samo po sebi ni razlog za ugovor. Dejstvo je, da ta tehnologija brez kadmija še ni na voljo, trenutno je ne morete najti nikjer v trgovinah. Drugič, ukinitev te izjeme bi lahko povzročila izkrivljanje trga in eh, probleme pri dostavi, kajti ne vemo, če bi lahko proizvajalci dovolj zgodaj dali na trg eh, to, te naprave za tehnologijo brez kadmija, torej to alternativno, ta, alternativna tehnologija brez kadmija še ni bila ustrezno preizkušena, ocenjena. Prav tako pa predvideva uporabo fosfata, ki je prav tako substanca, ki je škodljiva za človeško zdravje in za okolje. Želel bi predstaviti še nek praktični argument, ki ga je treba upoštevati. Če bo parlament ugovarjal, bomo spet na točki nič. Ponovno bomo morali začeti eh, s procesom nove znanstvene ocene, s posvetovanja strokovnjaki, eh, posvetovanja med posameznimi službami in to bi lahko eh, vzelo dve leti ali več. S tem bi se pravzaprav približali datumu izteka te izjeme. Medtem bi torej ostala v veljavi trenutna izjema, eh, ker je pač bila podana zahteva za njeno podaljšanje. Mislim, da sem s tem že odgovoril na vprašanja, ki so mi bila zastavljena. Zakaj torej predlagamo to izjemo? Preprosto zato, ker alternativne tehnologije brez kadmija zaenkrat še niso na voljo. Tem, zakaj imamo to dvojno izjemo, 39a in 39b. No, torej 39b je trenutna izjema, ki je vključena v to direktivo ROS. Z novo izjemo za kvantne točke s kadmijem v zaslonih zato bi pa lahko predvideli bolj stroge pogoje mm, za to izjemo. Kako bi bile te, ti dve izjemi povezani med seboj? No, za prvo bi predvideli zgodn, zgodnejši datum prenehanja veljave, za drugo izjemo pa bi predvideli izjemo za kvantne točke brez kadmija eh, v zaslonih, torej ta izjema bi ostala veljavna še eno leto in na ta način bi imeli več časa, trg bi imel več časa, da se prilagodi novim tehnologijam. Prav tako pa bi s tem dobili dovolj časa za oceno te alternativne tehnologije. na hitro še nekaj o nekem argumentu, ki je bil omenjen v razpravi, ali bo to sedaj vplivalo na zaposlovanje in na delovna mesta. No, um, kolikor vemo, bo prvo podjetje, ki bo razvilo in začelo tržiti kvant, dodatne točke brez kadmija za zaslone. Ehm, ne bo evropsko podjetje. To torej pomeni, da bomo z zato izjemo ustvarili ugodnejše pogoje za uvoz elektronskih naprav v Evropo. Toliko z moje strani. Hvala lepa za vašo pozornost. In upam, da parlament ne bo ugovarjal sprejemu tega delegiranega akta. Hvala lepa. Še nekdo je zaprosil za besedo? Gospa Gutenland. Ja, ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Opravičujem se, da sem zamudila. Gre za izredno pomembno točko. Zato sem želela besedo. V moji skupini SD nas skrbi ta predlog delegiranega akta, ki ga podala komisija. Um, skrbi nas, kakšne posledice bo vse skupaj imelo za človeško zdravje. Celo um, jasno je treba opisati celoten problem. Govorimo o substanci, osnovi, ki ostane v okolju še veliko časa, zato vpliva na ekosisteme, um, lahko vpliva na okolje, na koncu lahko konča v okolju vodi, zaradi rib, zaradi uh, rastlin in se s tem vrne v našo prehransko verigo. Vemo, da pri ljudeh ta uh, snov vpliva na ledvice, gre za nevarno snov, ki je tudi kancerogena in prispeva tudi k pojavu osteoporoze. Uh, in ker vse to vemo, ker vemo, kako se mora Evropska unija bojevati zaradi vseh teh iz, izpustov, ki so že sedaj v okolju, eh, želimo najprej točno vedeti, kako toksična je ta senov za okolje in za človeka. Kar se tiče tega predloga za podaljšanje izjeme, bi želela povdariti, da nove tehnologije brez kaznja že obstajajo, ampak komisija jim ne posveča dovolj pozornosti in to je res um, nerazumljivo. Celotna naša skupina se s tem strinja, v naši skupini smo že razpravljali o tem. komisija lahko pričakuje velik upor strani parlamenta pri tem predlogu. Samo to sem želela opozoriti komisijo. Pričakujte trd boj pri tej točki. Hvala lepa. Besedo dajem spet komisiji, na to pa gospodu Taylorju. Hvala lepa. Um, kolegi so povedali veliko zanimivega v odgovor komisiji. Rekli ste, da bo splošna izjema, generična izjema se iztekla junija leta 2017 in to bo blizu datumu, ki, v katerem bi se sicer iztekla obstoječa izjema zaradi 12-mesečnega roka. Eh, no, to je res, ampak vseeno to ne upravičuje razširitve te izjeme. Lahko bi se tudi zgodilo, da bi um, prišlo do podaljšanja za več kot 6 ali 12 mesecev, če bi dobile nove zahteve po uh, podaljšanju izjeme ob koncu leta. In tudi, če bi potem se odločili proti temu, če sedaj dodate eh, to obdobje 12 eh, do 18 mesecih, smo že na koncu leta 2018. Specifična izjema bi se naj iztekla junija 2018. No, seveda lahko podjetja, ki imajo boljšo rešitev, že prej eh, podajo zahtevo za izjemo. Eh, torej, namen te direktive je bil omejitev uporabe toksičnih snovi v elektronski opremi. Mislim, da ta cilj sedaj spodkopavamo s tem, kar smo dovolili da prihaja kadmi v, našo, v naše okolje. In če bi sedaj podaljšali to izjemo, bi se količina kadmija v okolju še povečala lahko zaradi tega. Naši voljivci se zanašajo na nas, da bomo sprejeli pravilne odločitve, želijo, da jim. Uh, Evropska unija daje neko gotovost in enako velja za proizvo, proizvajalce. Eh, ponavadi eh, nis, ne vključujem reklamnih sporočil v moje govore, ampak eh, tukaj lahko povem, da se na spletnih straneh za nizko ceno ponuja dostava v treh dneh elektronskih naprav, ki vsebujejo kadmi. Lahko vam dam tudi naslov. Eh, um, torej, na spletnih stranih se že ponuja takšno opremo brez kadmija, tako da ne samo, da obstaja, ampak jo lahko tudi dobite v nekaj dneh. Torej mislim, da pogoji za to, da bi upravičili podaljšanje te izjeme, niso zadovoljeni. Komisija bi morala eh, ponovno razmisliti o tem, ne pa da podaljšuje na neupravičen način neko izjemo. In uh, zato bo moral Evropski parlament zavrniti ta delegirani akt. Naša skupina bo zahtevala takšno pobudo za resolucijo, ki jo bomo dodali na dnevni red naslednjega plenarnega zasedanja in eh, vse ostale kolege vabim, eh, da se nam pri tem pridružijo. Okay. Thank you very much. Uh, with this. Hvala. S tem bomo zaključili našo sejo. Naslednja seja bo ob 7. uri 18. maja v Štrasburu in pa 26. maja se naslednjič sestanemo v Bruslu. Hvala lepa in dober tek.